Eh, pravici do obveščenosti v kazenske postopko. Poročevalka je gospa Sipel. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovana gospa Reding, eh, drage kolegice in kolegi. Ravno v teh tednih in mesecih je pomembno, pomembno opozarjati na to, da je Evropska unija več kot samo trg. To je skupnost vrednot. In ravno v težkih časih mora Evropska unija nastopati kot skupnost vrednot na vseh političnih področjih. Evropska unija in države članice temelijo na skupnih načelih svobode, demokracije in pravne države. In neotoljivi element pravne države v povezavi s kazenskim postop postopkom je izhodišče nedolžnosti, kar pa temelji na povsem jasnih eh, procesnih eh, postopkih in pravilih za obtožence. Sedaj eh, prihaja nova direktiva in sicer eh, direktiva o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku. To je zelo pomemben element v celotni zgradbi. Zelo pomembno je, da imajo obtoženci in osumljenci posod po Evropski uniji pravično sojenje. Sedaj razvijamo skupne pravila v kazenskem postopku in na ta način bomo ukrepili zaupanje državljanke državljanov v pravne sisteme eh, držav članic. Tukaj gre za medsebojno priznavanje eh, sodb in eh, s tem se to tudi okrepi. Postopkovne pravice je možno v celoti izvajati samo, če jih poznamo in za pravičen postopek Postopek je odločilnega pomena to, da se zavedamo pravice in da poznamo obtožnico. Če organi zlorabljajo te pravice, potem ogrožajo pravičen postopek in tudi uh, obstaja možnost, da bo sodba napačna. Pomembno je boljše sodelovanje pravosodnih organov in ta nova direktiva se osredotoča na naše državljane in pa na pravice, ki jih uživajo v kazenskem postopku. Predvedeva, da policisti in pa tožilci osebe obveščajo in sicer na pisan način v enostavnem jeziku o njihovih pravicah. To vključuje tudi prevajanje in pa tolmačenje, predvsem pa poučitev o kaznivem dajanju. Poleg tega pa imajo pravico, da se pripeljajo pred a, sodnika takoj. Obtoženi ali osumljeni mora imeti pravico do informacij. Poleg tega ima lahko, mora imeti pravico tudi do tega, da a, je deležen zdravniške pomoči ali pa da obvesti, naprimer, konzularno predstavništvo o tem, kaj se je zgodilo. Nihče ne sme biti neobveščen o trajanju pridržanja. Zaradi tega je pomembno, da se osebo pravočasno obvesti o njegovih pravicah in da hitro dobi tudi na upogled dokazno gradivo. Obtoženi ne sme, ne sme biti objekt postopka, ampak mora imeti pravico oziroma možnost, da je aktivno udeležen v procesu. Države članice bi morale direktivo kar se da hitro sprejeti in jo začeti izvajati. Hkrati bi se rada zahvalila službam parlamenta in pa komisiji. Zlasti se zahvaljujem poročevalcem v senci, ki so pri pomogli k temu poročilu z odličnim sodelovanjem. Pomembno je, da svet in komisija ukrepe te direktive hitro pripeljeta do sklepa skupaj z Evropskim parlamentom, kajti tako bo do v Evropski uniji zavladala skupna pravila in pa tako bo omogočen tudi pravični postopek. Hvala lepa. To je bilo vaših šest minut. Sedaj pa dobi besedo gospa Reding. Gospod predsedojoči. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki za zelo dobro delo. Zahvaljujem se tudi za učinkovito pogajanje o tem dosjeju. Zahvaljujem se tudi vsem eh, poročevalcem v Sinci in pa zahvaljujem se odboru Juri. Nasplošno pa se zahvaljujem tudi Evropskemu parlamentu, kajti parlament je prispeval, prispeval tudi k temu, da se je ohranila raven ambicioznosti predloga Evropske komisije. Mislim, da je tukaj ena stvar, ki je izredno pomembna in sicer je to obvestilo o pravicah. To je sedaj ohranjeno v končnem besedilu. In to je seznam pravic in pa navedeni tudi trenutek, kdaj se te pravice uveljavljajo. Vesela sem, da so bile eh, seznamu pravic dodane tudi dodatne pravice, tudi pravica do mavka. In tudi to priča o tem, da je dobro, da ima parlament eh, možnost soodločanja, kajti parlament ohranja eh, pravice posameznikov. Pravica do obveščenosti v kazenskih postopkih je del postopkovnega načrta o procesnih pravicah in pa del izvajanja eh, tega načrta. In izvajanje tega načrta je ena mojih eh, prioritetnih nalog. Obvestilo o pravicah in pa pravica do obveščenosti je sedaj drugi sprejeti ukrep, kajti pravica do prevajanja in tolmačanja je bila že sprejeta. Torej, dosegli smo zelo hiter napredek in mislim, da je to dobro za državljane Evropske unije in pa za njihove pravice. V nekaterih državah članicah me sprašujajo, zakaj to počnemo ali niso to običajne pravice, ki jih uživajo vsi. Žal se v nekaterih državah članicah še vedno dogaja, da uh, se nekomu sodi, ta oseba pa ne ve, da ima pravico do tolmača ali pa do odvetnika. Slišali smo celo za primere, ko so ljudem sodili na sodišču, ljudje pa niso razumeli, kaj je bila obtožnica, česa so bili obtoženi. Zahvaljujoč temu okrepu bodo obtožene osebe prejele obvestilo o pravicah in sicer v jeziku, ki ga razumejo in dobile bodo tudi vse informacije o obtožbi. To je pomembno v današnji Evropi, kajti milijoni ljudi koristijo svojo pravico do gibanja in potujejo v druge države članice ali za študij ali za delo ali za uživanje pokoja. In eh, ljudje morajo vedeti, če zaidejo v kazenske postopke, da so njihove pravice zaščitene in da je parlament k temu pripomogal. Ta ukrep bo igral tudi pomembno vlogo pri okrepitvi medsebojnega zaupanja eh, v pravosodne sisteme znotraj Evropske unije. Pomembno je ukrepiti pravosodno sodelovanje, kajti brez zaupanja to sodelovanje ne more delovati. Skupaj z instrumentom medsebojnega priznavanja ustvarjamo celino pravice in varnosti za evropske državljane. Zahvaljujem se poslancem, ki ste to omogočili. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Sedaj dobi v imenu odbora Juri za minuto in pa v besedo gospod Albrecht. Hvala lepa, gospod predsedojoči sem član odbora Juri in najprej se zahvaljujem gospodu, gospe poročevalki. Mislim, da je bilo sodelovanje izredno dobro in odbor Juri je imel priložnost, da je v postopek vključil tudi svoje predloge. Zahvaljujem se vsem kolegom iz vseh političnih skupin odbora za notranje zadeve to je sedaj nov kamenček v mozaiku tega, ko uvajamo skupne standarde v kazenskih postopkih. Vsi se strinjamo, da je to zelo pomemben korak na poti k tem skupnim standardom. To je tudi pomemben korak za državljanje, kajti samo obveščeni državljani, državljani, ki poznajo svoje pravice, lahko te pravice tudi uveljavljajo. Seveda me zanima, katere pravice bomo v prihodnje kot evropske državljani lahko uveljavljali. In sedaj gledam v prihodnost in upam, da bomo kmalo lahko storili nadaljne korake, naprimer v zvezi za pravico do odvetnika. Upam, da bomo lahko to področje dopolnili. Kajti sem poročevalec v Senci, v odboru za notranje zadeve in pa kot član Jurija bom pri tem tudi sodeloval. Pomembno je, da države, da se države članice odpovedo na sprotovanju določenim določbam in da stopijo na skupno pot v smeri skupnih standardov. To je zelo pomembno in Evropski parlament je za to pripravljen. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Albrecht. Sedaj bomo nadaljevali s govorniki političnih skupin. V imenu Evropske ljudske stranke dobi za dve minuti besedo gospa Antonesko. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pravica do obveščenosti je ključni element za zagotavljanje pravičnega sojanja. Informacije o pravicah so platforma za dostop do vseh pravic. Obtožena oseba mora podrobno poznati, eh, česa je obtožen in pa kateri dokazi obstajajo proti njemu. Obso, obto, osumljene ali obtožene osebe ne prejmajo vedno teh informacij pravne prakse so izredno različne v državah članicah. Če osumljene osebe niso dobro obveščene, kazenski postopki ne morejo biti pravično. To pa lahko sproža nepotrebne postopke, kajti postopke se vlečajo. Nastanajo tudi stroški zaradi pravnih sredstev in pa zaradi tega, ker se v končni fazi postopke ne potekajo dobro. Standardi se ne uveljavljajo na pravilen način. Evropska konvencija za, človekove, za zašito človekovih eh, pravic eh, vnaša standarde, vendar to ni zadostno, kajti standardi za izvajanje ne prinašajo zadostnih standardov v vseh primerjih. V nacionalnih praksah obstajajo pravila, ki niso skladna z drugimi državami članicami. Zaradi tega obstaja potreba potem, da eh, delujemo na evropski ravni. Zanašamo se na načelo medsebojnega priznavanja odločb in pa obstaja tudi polavtomatično priznavanje. In zato je pomembno, da obstaja zaupanje v sodišča in sodnike. To pa je akuten problem, ki ni omejen na samo določene države članice. S sprejetjem te direktive gremo v smeri krepitve temeljnih pravic v Evropski uniji. Zahvaljujem se poročevalki in pa poročevalcem v senci za ulično sodelovanje v zvezi s tem poročilom. Zahvaljujem pa se tudi komisarki, ki je tako zavezana to vrstnim dejavnostim. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Antonesko. hvala lepa za vaš prispevek. Toda, vendarle bi vam rad povedal, da imamo v dvorani tudi tolmače. Žal ste prehitro prebrali to, kar ste želeli povedati. Poskušal sem vas na to opozoriti, da ste bili prehitri. Tudi eh, na eh, ekrančku pred eh, vami bi lahko opazili to opozorilo. Svoj prispevek ste vrtoglavo hitro prebrali in, zato, in to je za tolmače izredno težko. To, da če opazite na vaš e, ekrančku pred seboj, da lučka utripa, vas ne želim prekiniti, želim vam samo povedati, da berete enostavno prehitro. Hvala lepa za vaše razumevanje. Sedaj pa v imenu SD minuta in pol gospa Flašikova Benova. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka. Evropska listina o človekovih pravicah eh, vsebuje temeljne pravice v postopku. In eh, med tem je tudi pravica do prevajanja, do tolmačenja, do dostopa do odvetnika in pa pravica do obveščenosti glede obtožbe in pa o postopkih. Sedanji predlog se osredotoča na izboljšanje pravice posameznih eh, obtožencev oziroma osumljencev. Gre za obveščanje. To pokriva tudi položaje, ko nekoga eh, primajo, naprimer na podlagi evropskega naloga za prijetje. To so minimalni standardi na evropski ravni. In takšni standardi bi morali olajšati izvajanje medsebojnega sodelovanja eh, med posameznimi sodišči in pa državami članicami. Strinjam se, se, se stališčem Juri. V tem stališču je zabeleženo, da eh, gre za razdrobljen pristop. Pravica do obveščenosti je drugi ukrep iz tega načrta. In to vodi do. Uh, tega, da so določene pravice izključene, določene pa vključene. Tisto, kar je izključeno, je naprimer um, dostop do komuniciranja z delodajalcem, do komuniciranja z družino. Ali pa uh, gre tukaj tudi za ranljive osebe. Mislim, da bi morali eh, te pravice eh, dopolniti tudi z vsemi drugimi pravicami. Hvala lepa, upam, da boste upoštevali ta predlog v svojem poročilu. Hvala lepa, Monika. V imenu politične skupine Alde dobi besedo gospa Sara Ludford. Hvala lepa, čestitam gospe Sipel, poročevalki, ki nas je pripeljala do uspešnega zaključka. In posem podpiram tudi a, komisarko Reding. Osebo, ki jo zaprejo, je, oseba, ki jo zaprejo, je seveda v ranljivem položaju in ima pravico, da se jo obvesti o pravicah. To, da kakovost teh informacij je pogosto nezadovoljiva. Ljudje pogosto ne vedo, katere pravice imajo na voljo. In to še, to poslab, še poslabša situacijo, če so to tujci, ki ne govorijo lokalnega jezika. In tako prihaja do diskriminacije. Potrebujemo zakone Evropske unije, Kajti izvajati je treba pravice, ki jih zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah. Evropski parlament po pravici meni, da je treba obveščati osebo kar se da hitro, takoj ko oseba izveda je osumljena. Nekoga ne bi smeli pustiti ure na policiji, ne da bi oseba vedela, kaj se dogaja ali pa ne da bi mogla oseba stopiti v stik eh, s eh, odvetnikom. Potreben je tudi dostop do vsega gradiva, ki ga imajo preiskovalci. In sicer zgodaj v postopku, zaradi tega, da se lahko na pravilen način pripravi obramba. Tudi kot gospo, gospa um, uh, Reding, tudi sama menim, da je pomembna tudi pravica domovka. Združeno kraljestvo se je zavezalo temu ukrepu. To velja tudi za prvi ukrep, ki se nanaša na pravico do tolmačenja in prevoda. Upam, da bomo dobili tudi eh, tretji ukrep pravico do eh, pravnega svetovanja in pa do odvetnika. Moja država bo na tem področju posem vključena. Seveda smo se že leta eh, zamudili, kajti potrebujemo okrepljene pravice za obtožene osebe. To bo nov, v, nov kamenček v mozaiku, ko zagotavljamo več pravic v kazenskem postopku. Hvala lepa. E, Najlepša hvala, gospa Ludford. In sedaj za eno minuto gospod Vojčehovski. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorimo o zelo pomembni direktivi. In eh, jasno je, da je spoštovanje zakonov in pravice do obrambe zelo pomembna zadeva in da se tega lahko poslužuje oseba le, če je dovolj informirana o svojih pravicah. Prijeta oseba ima lahko seveda težave s tem, da izkoristi vse prednosti obrambe, če o tem ne ve dovolj in še teže je, če se to zgodi v državi, v kateri običajno ne prebiva. Zaradi tega moramo posebno pozornost posvečati ljudem v takih situacijah. Treba je sprejeti vse tiste rešitve, ki jih predlaga direktiva. Vendar imam določene pomisleke, ali se bodo zadeve odvijale tako, kot je treba, ali bo izvajanje v praksi v naših pravosodnih sistemih potekalo tako, kot je treba, ker imamo včasih težave z našimi pravosodnimi sistemi. Zaradi tega je zelo pomembno, da se na tem mestu omenijo tudi pravice do pritožbe in tudi roki za obravnavanje pritožb. Najlepša hvala. Sedaj za EFD eno minuto, gospod Beten. Pravica do informiranja v primeru evropskega naloga za prijetje je zelo pomembna. To bi moral biti pravzaprav kratek dopis in eh, videti je, kot da eh, ne bi imeli nobenih pravic, ker če se ta obrazec ustrezno izpolni, potem nobeno sodišče ne bi smelo osebo preprosto izročiti. Še huje pa je, da se nekatere ljudi izžene ali izroči, ne da bi prišlo do prave obtožnice. V mojem volilnem okrožju v Londonu se dogaja podoben primer sedaj z gospodom Zozo, ne zaradi tega, ker bi mu dokazali, da je nekaj storil, temveč obstaja le sum, da bi morda nekaj sorodnega storil v prihodnosti. Angliško sodišče bi lahko zavrnilo nalog za izročitev, če bi imelo kakršnakoli ustrezna pooblastila. In če bi prejel tako obvestilo o svoji pravici, bi to morda bilo delno uteho. Hvala lepa. Gospod Beten je zaključil seznam govornikov v imenu parlamentarnih skupin. In sedaj gremo naprej po vrsti dogovorniki, ki govorijo o lastnem imenu. Najprej gospod Rafaele Baldassare. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Kljub temu, da morajo države članice Evropske unije spoštovati pravico državljanov do poštene obravnave, so postopki v državah članicah zelo različni od države članice do druge. Nekateri menijo, da bi morali prijete ljudi samo ustno obvestiti o pravicah, drugi zagotavljajo te informacije samo v pisni obliki ali pa na prošnjo obtoženega oziroma prijetega. Vsako leto poteka približno 8 milijonov kazanskih postopkov v Evropski uniji in tu vidimo, da do česa lahko pride, kadar je sistem pomankljiv. Tu so ravno pravi cilji te direktive, ki hoče kot splošno pravilo vzpostaviti zagotavljanje informacij in obveščenosti prijetih oseb še pred začetkom postopka, še zlasti v zvezi s pravico dostopanja do odvetnika in tudi v zvezi z uradnim tolmačenjem v drug jezik. V drugi fazi pa bi mislil, da bi morali izpostaviti še dve pravici, namreč pravico do celovitega obveščanja o predmetu obtožnice in tudi o dostopanju do konkretnih dokumentov v postopku. To so bistvene zahteve, če naj človek prosto oceni, ali zakaj je bil prijet in ali je njegovo prijetje upravičeno Potrebno je imeti dostopanje do možnosti obrambe in zadostne podatke za to. Zato bi se rad zahvalil vsem, ki so delali na tem, da danes govorimo o tem, da razvijamo temeljne pravice vsi skupaj in eh, pravica do poštenega sojenja in do obrambe je ena od temeljnih človekovih pravic. Najlepša hvala. Gospod Baldassare, vaša hitrost govora in ton vašega nagovora so pravzaprav ravno pravši in to si želijo najbrž tolmači, kadar tolmačijo govornike v tem parlamentu. Mislim, da ste lahko za zgled številnim drugim kolegom in kolegicam. Sedaj pa kolegica Blinke, vi čute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi čestitala poročevalki za res odlično poročilo. To je velik korak naprej za zagotavljanje minimalnih skupnih standardov v Evropski uniji glede pravic do obveščenosti v kazenskih postopkih. Ni namreč dovolj, da nekdo ve, kakšne so njegove pravice, treba je, da se jih tudi spoštuje v določenih primerih, ker kršitve procesnih pravil lahko celoti ogrozijo poštenost kazanskega postopka in vodijo k zlorabi pravice. In zato je zelo pomembno tako v postopku ki se odvija v domovini prijete osebe, kot v neki drugi državi. To so temeljne pravice, kot je pravica dostopanja do odvetnika, kot tudi pravica do tolmačenja in prevajanja. Če ne zagotovimo pošten kazanski postopek in izvajanje pravice do obrambe, morajo države članice osumljencem zagotoviti zadostne pravice, informacije o sami obtožnici, o postopku, o teku postopka, ker ne gre samo za pravice o pravni pomoči in zastopanju, temveč mora imeti taka oseba tudi možnost, da stopi v stik s svojo družino, naprimer s konzularnim predstavništvom, delodajalcem in tako naprej. Hvala lepa. Sedaj pa za dve Minuti, gospod Fos Axel. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa komisarka Reding. Najprej bi rad pripomnil, da se mi zdi delo a, gospe Birgit Cipel in pa delo soporočevalcev zelo dobro. Zadovoljen bi bil tudi s skupnimi minimalnimi standardi v zvezi z pravico do obveščenosti v kazenskem postopku. Od samega začetka se mi je zdelo, da je Evropska komisija predložila izredno dober predlog. Zato bi se rad zahvalil gospe Reding in ji tudi čestitev za to. V tem postopku mi je bilo vedno pomembno to, da se spoštujejo pravice osumljencev zlasti pravico do mavka, kajti to ne sme imeti negativnih posledic kot je to pravzaprav predvideno v nekaterih nacionalnih pravnih sistemih. Zato sem danes vesel. In eh, tekom razprav v zvezi s tem poročilom je postalo jasno, da v državah članicah ne obstaja zakonska zavezanost k temu, da se obtoženca ali osumljenca obvesti Samo v desetih državah članicah je predvideno pisno obveščanje obtoženca o obtožnici in samo v treh državah članicah obstaja možnost, da človek dobi upogled v akte. Če pogledamo v Francijo in pa prakso v zvezi z GDV-em, potem je tako, da nekatere pravice sploh eh, niso zagotovljene in potem postane očitno, da moramo pravice poenotiti v Evropski uniji, kajti samo na ta način bomo okrepili zaupanje v druge pravne sisteme in samo na ta način bomo lahko tudi gradili medsebojno priznavanje. Dobro bi bilo doseči enotno raven, naprimer pri ukrepih, kot je evropski nalog eh, za preiskavo. S tem poročilom smo naredili velik korak v pravi smeri in čestitam vsem udeležencem. Lepa hvala. Najlepša hvala, gospod Fos, sedaj pa za minuto in pol, gospa Carmen Romero Lopez. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rada gospe komisarki in komisiji nasploh rada povedala, da močno pozdravljam svežen, ki so ga pripravili v zvezi s to problematiko. To je seveda trajalo nekaj časa in vemo, da se, tega, da se je tega lotilo najprej že švedsko predsedstvo in ugotavljamo, da države članice pravzaprav razumejo končno, misel, da je stanje državljanskih pravic v vsaki državi odvisno od tega, kako se zadeve odvijajo v praksi. In zato je pomembno, da v tej direktivi zagotovimo določena materialna jamstva za osebe, ki so osumljene ali obtožene kaznivega dejanja, pravica do molka, pravica do obveščenosti, obtožnici, pravica do medicinske pomoči in tako naprej in tako dalje. Ampak tisto, kar me še zlasti zanima in kar bi rada povdarila tukaj, je pravzaprav vir obveščanja o pravicah. Gre namreč tudi za pravico do tolmačenja in pravno pomoč. Kadar je neka oseba prijeta, ali pridržana, jo je treba obvestiti, česa je obtožena. Vendar je zelo pomembno tudi, da vedo, kakšne so njihove pravice v trenutku, ko so prijeti. Najlepša hvala, Karmen. Za eno minuto, gospod Joan Enčiu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi naj najprej čestitam poročevalki za odlično opravljeno delo in odlično poročilo. Prav tako čestitam gospe komisarki podpredsednici Redingovi za predlog te direktive. Ta nova direktiva je pravzaprav odgovor dejanskih težav, ki jih imajo evropski državljani, ki imajo sicer pravico do prostega gibanja po državah članicah vendar morajo upoštevati zakonodajo 27 različnih držav članic. Potrebujemo več usklajevanja med različnimi pravosodnimi kazensko-pravnimi sistemi. Prvo, kar je, pa je vzpostavitev standardov v ustreznem obveščanju prijetih oziroma obtoženih ali osumljenih oseb. Pogosto se zgodi, da obsojena ali obtožena ali prijeta oseba ne govori jezika države, kjer se ji to zgodi. En tak primer so naprimer romski državljani Bulgarije in Romunije, ki so jih izgnali iz Francije, ne da bi sploh razumeli, zakaj. In eh, zato je pravica do tolmačenja in prevajanja zelo pomembna. Zato moramo imeti minimalne standarde v vseh državah članicah. Hvala lepa. In zadnji govornik v tem krogu je kolega Zjobro za dve minuti. Bodo informaciji. Hvala lepa, gospod predsedujoči dame in gospodje. Pravica do informiranja v kazenskem postopku za osumljence in obtožence bi morala biti standardna v vseh državah članicah. Zato z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da je prišlo do napredka pri delu na tem področju. In čeprav smo zadovoljni s temeljnimi pravicami, ki so vključene v to direktivo, ne smemo pozabiti določenih drugih vidikov, ki še niso bili upoštevani. Namreč pravice žrtev. Zelo pogosto se tudi žrtve najdejo v težkih položajih in prav tako ne prejmejo zadostnih obvestil in s tem postanejo še večje žrtve najbolj krutih kaznivih dejanj včasih gre za to, da se jim zgodi nekaj kot turistom ali se jim zgodi nekaj ravno zaradi tega, ker ne razumejo jezika. Tega ne smemo pozabiti, ne smemo dovoliti velikih razkorakov med pravicami obsojenih oziroma obtoženih, osumljenih in med pravicami žrtev. Ker sicer se lahko zgodi, da pride do sekundarne viktimizacije žrtev. In žal se vse te težave žrtvam potem znova in znova dogajajo. Najprej je treba poskrbeti za pravice žrtev, ki so včasih popolnoma same in nemočne, medtem ko so kriminalci, če lahko tako rečem, vajni delovati v skupinah in se lažje znajdejo. Tukaj moramo zelo glasno zagovarjati tudi pravice žrtev in zato Pozivam gospo komisarko, naj se predano loti tudi dela na področju pravic žrtev v različnih situacijah. To moramo nujno spremeniti, gospa komisarka. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Zjobro. S tem smo prišli do konca tega kroga govornikov in smo pri postopku ujemite mojo pozornost. Ni vas ravno veliko danes. Najprej gospa Elena Bašesku. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kazenska zakonodaja v državah članicah mora upoštevati vse pravice, ki jih imajo evropski državljani. In s tem bi rada opozirala na predlog spremembe številka 4, ki opozarja na pravico do tolmačenja in prevajanja. Tu gre za jasno izvajanje načela večjezičnosti, ki izhaja tudi iz pogodb in se nanaša na vse dejavnosti, ki potekajo v Evropski uniji. Tudi pravica dostopanja do odvetnika brezplačno je tudi del istega predloga spremembe in tudi del načela zagotavljanja dostopanja do pravice. Oba elementa sta bistvenega pomena za spoštovanje temeljnih pravic podpiram tudi to, da je treba vsaki prijeti osebi izročiti seznam vseh pravic. Sedaj saja in prijete osebe nimajo niti skupnega minimalnega nabora pravic. Hvala lepa, gospod Prendegast. Gospa Prendegast. Najlepša hvala. Pravosodno sodelovanje v Evropski uniji pomeni, da Eh, kriminalci ne smejo izkoriščati razlik v pravosodnih sistemih držav članic. Prav tako moramo zagotoviti, da če je neka oseba prijeta, osumljena ali obtožena nekega kaznivega dejanja, ne sme utrpeti škode zaradi razlik v pravosodnih sistemih. To pa je pomembno in odvisno tudi od zajemnega zaupanja med državami in članicami, ki se morajo stopiti skupaj in zagotoviti, da bodo vse osebe, ki se jim oduzame prepoved, prostost v Evropski uniji imele enake možnosti in dostopanje do pravic. Vsi morajo prejeti enako obvestilo o svojih pravicah. Veliko človekovih pravic, ki so zabeležene v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, se v praksi ne spoštuje. Vendar moramo začeti z nadgradnjo zaupanja v naše pravosodne sisteme in zagotoviti pravice naših državljanov, kjerkoli v Evropski uniji se nahajajo. Paška. In sedaj gospod Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Ak sa občan... Najlepša chvála, ker ste mi dali besedo. Če državljan druge države pride v položaj, ko se mu ali ni odozame prostost zaradi nekega suma ali obtožbe, se lahko zgodi, da se nahaja v zelo brezupni situaciji ker taka oseba ponavadi niti ne ve, s čem se sooča. Zaradi tega je ta nova direktiva res pomemben in obetajoč korak naprej. Je signal, da nameravamo umestiti vsaj nekatera skupna pravila, da bomo imeli neke minimalne skupne standarde v kazenskih postopkih, ki bodo omogočili pristojnim organom, da se izognejo težavam ali napakam, ki bi v bistvu postavili pod vprašanje zakonitost njihovega delovanja. Ta nova direktiva bo vsekakor prispevala k izboljšanju stanja evropskih državljanov. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod Paška, gospod Malter. Končno lahko izhajamo iz tega, da so pravice v kazenskem postopku zabeležene v Evropski listini o človekovih pravicah. Končno uh, bomo zagotovili, da bo pravica do obveščenosti uh, dejansko zagotovljena. 8 milijonov kazenskih postopkov poteka letno. Evropska komisija je postala pozorna na problem, ko uh, oseba eh, je deležna postopka v drugi državi članici in eh, o pravicah ne more biti obveščena v lastnem jeziku. In odkar je eh, Evropska komisija to opazila, se je položaj izboljšal. Včasih je pravni jezik izredno težko razumeti, če sami niste pravnik. Zato je zelo dobro, da oseba dobi uh, seznam oziroma obvestilo o pravicah v jasnem jeziku. To je zelo enostaven ukrep in uh, s tem lahko pripomoremo pri, uh, k temu, da se izognemo tudi stroškom tolmačenja in prevajanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Melcer. Zdaj pa kot eh, zadnja še gospa Sinclair. Zvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Večina mojih voljivcev bo presenečenih, da take pravice sploh potrebujejo to vrstno direktivo. Žal imamo sicer veliko pravic, ampak moji voljivci so bodo spraševali, zakaj moramo pripraviti tako direktivo, če že imamo direktivo o evropskem nalogu za prijetje. Veliko ljudi meni, da bodo nepravično obravnavani v drugih državah članicah. In ta direktiva kaže, da pravni sistemi, pravosodni sistemi v drugih državah članicah niso na isti ravni kot naše. Dobro, zdaj pa zaključujemo krok tistih, ki so ujeli mojo pozornost. Zdaj pa dajem besedo podpredsednici Evropske komisije, gospe Reding, da se odzove na vse te. Intervencije. Sparedin, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, precej redko se zgodi, da tukaj v tej hiši vse politične skupine, vse do, od desne do leve in sredinske, da se strinjajo glede nekega ukrepa. In tukaj je tako. Zaradi tega sem zelo vesela in jutri se bo odrazilo tisto, kar se je zgodilo tudi v odboru Libe. Mislim, da bo velika večina odobrila to odločitev. Prej, ko bo sprijeta ta direktiva in ko začne veljati, bolje bo. Seveda, prenos v nacionalne zakonodaje vseh držav članic je treba tudi opraviti čim prej, čim hitreje. To bo močno sporočilo, da je Evropa resna, kar zadeva spoštovanje državljanskih pravic. Večino vas, ki ste spregovorili danes, vem, da že pripravljate tudi tretji ukrep o procesnih pravicah. To je pravica do dostopa do odvetnika in pravica do sporočanja, do komuniciranja v, pri pridržanju. Pripričan sem, pripričana sem, da bo parlament še veliko govoril o tem. Tudi zato, ker nekatere države članice še vedno nasprotujejo pravici do dostopa do odvetnika. Pripričana sem, da bo Evropski parlament uspel vzpostaviti pravo ravnovesje med pravico do obrambe in pravico do izvedbe učinkovitega, učinkovite kazenske preiskave. Mislim, da je treba vse te postopke izboljšati. Vse to pa je zdaj v rokah Evropskega parlamenta, narediti je treba še boljše besedilo. Hvala lepa za enkrat, da ste odobrili to in hvala za glasovanje jutri in veselimo se nadaljnih korakov in ukrepov. Hvala lepa, gospa podpredsednica. No, kot vidimo, je res eh, soglasje tudi najboljši način, da čestitamo Evropski komisiji. Zdaj pa. Poročevalka, gospa Sipal, dve minuti imate na voljo. Pozic. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Na začetku sem govorila prepočasno in sem prekoračila svoj čas, zato se bom sedaj osredotočila samo na eno stvar. Gospa Reding je še dejala, da je razprava danes še enkrat pokazala to, kar je eh, jasno povedalo tudi soglasno glasovanje v odboru Libe. Okrepitev pravic je nekaj, kar si želimo vsi čezmejno in zato upam oziroma sem prepričana, da bomo pri naslednjem ukrepu, torej pri pravici do odvetnika, dobili dobro predlogo, dobro podlago se strani Evropske komisije in da bomo to dobro eh, podlago še izboljšali in da bomo potem v sodelovanju s svetom dobili zelo dobro direktivo. Gospe Antonijsko, želim vse dobro pri njenem delu in lahko se bo zanesla na podporo v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Sipel, Hvala lepa, gospa Sipel. Hvala, da ste bili tako kratki. S tem smo zaključili razpravo o tem poročilu. Glasovanje bo potekalo jutri opovdne.